S tem tudi odpiram zasedanje. Se pravi, danes bomo glasovali o skupnem predlogu resolucije, nov večletni finančni okvir, lasna sredstva in načrt za oživitev. Poleg tega smo si vse zabeležili tudi v zapisnik. Na voljo imate tri mesece da vložite vse v govore, toliko o postopkovnih vprašanj. No, sedaj pa, kot sem že prej omenil, bomo glasovali o skupnem predlogu resolucije, novečletni finančni okvir, lasna sredstva in načrt za uživitev. Poleg tega bomo glasovali o predlogih sprememb na poročila, mikrofinančna pomoč partnericam v okviru širitvene in sosedske politike v zvezi s pandemijo COVID-19 začasni ukrepi glede upravljanja zračnih prevozov, glasovali bomo tudi o začasnih ukrepi glede veljavnosti nekaterih potrdil, sprečevali cenc in dovoljen, o pristojbi nam za pristaniško infrastrukturo. Postopek za glasovanje pa je enak, kot pa smo ga uporabili v zadnjih dveh dneh. Se pravi, glasovali bomo poimensko. Poleg tega pa imate vse podrobnosti tudi na naši spletni strani. Sedaj bomo začeli glasovati do 10.45, ob 15.01 pa bomo tudi objavili izide z glasovanjem, pa tudi začasno prekinjam današnje zasedanje. Ponovno bom odprl današnje zasedanje. Prehitro sem se prelistal in prebral in nekaj sem spregledal. Glede eh, resoluciji odbora za ribištvo in kmetijstvo moramo tudi upoštevati določene postopke 30 maja se bo do, tudi to dejansko objavilo. Poleg tega pa so mi zeleni tudi posredovali določene ugovore glede glasovanja, ki bo potekalo danes ob 15.04. Gre za odprtje pogajanj, ampak nisem dobil še nobenih predlogov, to pa tudi pomeni, da lahko odbor začne z pogajanji. Ampak To sem prej pozabil omeniti. Kolega Ajkaut bi želeli kaj dodati, Hvala za besedo. Dovolite mi, da še enkrat pojasnim naše ugovore v zvezi z mandatom za pogajanja o skupni kmetijski politiki. Ja, razumemo, da moramo zagotoviti gotovost našim kmetom, ampak odbor za kmetijstvo se je odločil, da bo vse podaljšal za dve leti in ne za eno leto. To pa pomeni, da se je s tem povečal tudi znesek za 100 milijonov evrov, ampak to ni dovolj. Mislim, postopek ni tukaj primeren. Mi hočemo imeti razpravo na plenarnem zasedanju. Mi smo že za podaljšanje tega mandata, ampak o, o mandatu si želimo pogajati na samem plenarnem zasedanju. Gre za ogromne zneske in res bi prosi vse, da se mi tukaj pridružijo, da bomo glasovali o mandatu junija na plenarnem zasedanju. Pogajanja in odločitve v okviru samega odbora niso dovolj. Tudi poročevalec je v e-mailu zapisal, da potrebujemo močan in jasen mandat in najmočnejši mandat, ki ga lahko dobite, je, če se potrdi na plenarnem zasedanju in sicer junija, tako da mi bomo sedaj glasovali proti neposrednemu mandatu za odbor. Najlepša hvala. Hvala za vsa ta pojasnila. Upam, da ste mi oprostili, da sem to tudi spregledal, zato sem vam dal tudi takoj besedo, da pojasnite svoj ugovor, ampak mislim, da nisem zagrešil neke hude postopkovne napake. Sedaj pa res začasno prekinjam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

sledijo rezultati današnjega prvega glasovalnega sklopa. Večletni finančni okvir, resolucija. 693 oddanih glasov, 505 za, 119 glasov proti, 69 pa se jih je vzdržalo. Sprejeto. makrofinančna pomoč za partnerje širitve, ši, z, v okviru širitve in a, eh, sosedske politike. Prvi amandma zavrnjen, drugi amandma zavrnjen, tretji amandma zavrnjen. Začasni ukrepi glede storitev v, zračni, v zračnem premetu 28. amandma zavrnjen, 27. amandma oziroma 7. amandma zavrnjen, prvi vam ima 15 in 21 sprejeto. Sprejeli pa smo tretji amandma. 29. amandma je zavrnjen. 412 je sprejeto. 513 in 519 sprejeto. 6. amandma 14, 20, 26 sprejeto osmi amandma in 27 sprejeto. Začasni ukrepi v zvezi s zač, veljavnostjo certifikatov in licenc Omnibus 4., 5., 6., 9., 10. in 11. amandma sprejeto, 1. in 7. amandma zavrnjen, 3. zavrnjeno, 4., 5., 6., 9. 10 in 11 so pa sprejeti, drugi 8 amandma zavrnjeno. Eh, Pristojbine v pristaniščih, eh, prvi amandma zavrnjen, 16 amandma eh, zavrnjen, 3, 5, 9 in 11 sprejeto, 12 amandma zavrnjeno, 6 in 13 amandma zavrnjeno, 7, 14 amandma zavrnjeno, potem 17 zavrnjeno, 2, 4, 8, 10 in 15 sprejeto. Potem eh, četrti svežen za železnice, eh, podaljšanje prehodnega obdobja, 4, 25 sprejeto, 5, 15 in 26 sprejeto,

11 in 22 sprejeto, 2, 12 in 23 sprejeto, amadma 3, 13, 24 sprejeto. To so bili rezultati dopodanskega glasovanja, zdaj pa bomo začasno prekinili zasedanje, nadaljevali pa bomo do ob 14.15 eh, in takrat bomo nadaljevali z drugim glasovalnim sklopom.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

Geistes.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 Gospod predsednik. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo z zasedanjem. Renew Europe je poslala spremembe imenovan v odbore, to bo objavljeno danes in stopil v veljavo tudi danes z objavo. Rezultati drugega kroga glasovanja danes pa so finančna pomoč v sosedskih državah zaradi pandemije COVID-19, predlog komisije sprejet, ukrepi pri izvajanju letalskega prometa. Predlog komisije je sprejet, potem pa še začasni ukrepi, kar se tiče potrdil in licenc, kar nekaj predlogov, tudi tukaj je predlog komisije sprejet. Potem pa pristojbine pristanišč, tudi tukaj je predlog komisije sprejet, potem svežen železniškega prometa, tudi tukaj je predlog komisije sprejet in potem končno še začasni, začasne določbe za podporo iz dveh skladov za kmetijstvo 2021. Tukaj je sklep odbora Agri o začetku medinstitucionalnih pogajanj potrjen in tako lahko pogajalci začnejo svojim delom. Tako, na podlagi rezultatov glasovanj tretjega kroga danes ne bo več. Zapisniki 13., 14. in 15. maja bodo predloženi parlamentu potreditev na naslednjem zasedanju. Če ne bo ogovora, bodo resolucije, ki so bile sprejete poslane organom in osebam, ki so imenovane v resoluciji. Tako prekinjamo zasedanje, konec zasedanja. Hvala lepa. Hvala lepa vsem službam, lep večer, lep vikend, ostanite zdravi in pazite na se.